gospod predsedujoči. Prosim vas, da sedete na svoja mesta. Začeti moramo z glasovanjem. kolega marias je prosil za besedo postopkovno vprašanje izvolite gospod predsedujoči sedemnajst decembra je naš parlament sprejel resolucijo in Eh, tako smo obsodili kršitev človekovih pravic v Borudiju. Zahtevali smo, da Richard Karabimana, ki eh, so ga aretirali konec junija, pride na prostost. Bil je policist in ni hotel izpolniti ukaza, da naj strelja na demonstrante. Uh, In danes naj vam povem sledeče. Spirosa so osvobodili in sicer v petek 15. tega meseca. Sodišče ga je osvobodilo krivde in uh, zelo kmalo se nam bo lahko pridružil. Ta razvoj dokazuje, kako pomembne so odločitve Evropskega parlamenta in mislim, da bi morali nadaljevati s takšnim delom. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, gospod Marijas. Pripričani smo, da bo parlament imel pomembno ulogo na tem področju, ker predstavlja 500 milijonov evropskih državljanov. Dobro, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Najprej poročilo Hautala, zahteva za oduzem poslanske imunitete Česlavu Adamu Sikirskemu, Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Naslednja zadeva, poročilo Hautala, zahteva za dozem poslanske imunitete, še vedno pri istem poslancu, gospodu Sikerskemu, kdo je za predlog, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na poročilo Mato, večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in sredozemskem morju. Predlogi sprememb strani pristojnega odbora, predlogi od 1 do 40, kdo je za. Glasujemo o svežnju. Proti, vzdržani, sprejeti. Člen 8 po odstavku 6, predlog 41. Glasujemo po imensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Glasujemo o predlogu odbora, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Poročevalec, želite besedo? Onorevole Mato? Kolega Mato? La parola. Hvala predsedujoči. Prosim, da ne glasujete o zakonodajni resoluciji. Predlagam, da začnemo takoj s pogajanji. Torej, slišali smo predlog poročevalca. Kdo je za ta predlog? Proti vzdržani. Sprejeto. Predlog poročevalca je sprejet. Vprašanje smo vrnili nazaj v pristojni odbor. Poročilo Langen, letno poročilo o politiki Evropske unije na področju konkurence. Predlog sedem, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Odstavek 5, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Predlog 8. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog 9. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 10. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Odstavek 9, prvotno besedilo, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Dobro bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek, 4, odstavek 14, prvotno besedilo, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 14. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Odstavek 21. Prvotno besedilo. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Prvotno besedilo. Odstavek 35. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani vzdržani, sprejet. Dobro bomo preverili. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 41, prvotno besedilo, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet odstavek 46, najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Prvotno besedilo 54, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prvotno besedilo odstavek 60 v teh delih, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. 61, prvotno besedilo, dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. 63. odstavek, prvotno besedilo, dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, Zdržani. Sprejet drugi del. Glasujemo poimensko. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 65, prvotno besedilo, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Odstavek 66, prvotno besedilo v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeti drugi del za proti, vzdržani, sprejeti tretji del. Dobro, bomo preverili drugi del, glasujemo poimensko. La votazione. Glasujte, prosim. E chiusa. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tretji del. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Odstavek 73, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 75, prvotno besedilo, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Odstavek 76, prvotno besedilo v treh delih, prvi del, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet tretji del, glasujemo poimensko. imensko. konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 78, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 81, prvotno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 84, prvotno besedilo v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, stržani, sprejet. Drugi del za, proti, stržani, sprejet. Tretji del za, proti, stržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 86, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Bomo preverili, če želite, glasujemo elektronsko, odstavek 86. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dvigujte roke, prosim, sicer težko vidim. Hvala lepa. Odstavek 87, kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 88, kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. 89 glasujemo poimensko. Votacione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 89, predlog 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 94, prvotno besedilo, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Po odstavku 99 predlog 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 104, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejet. 105, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejet. 106, prvotno besedilo, kdo je za, proti. Želite, da preverimo odstavek 105, dobro glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 106, prvotno besedilo, kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Mislim, da je zavrnjen predlog, ampak vseeno. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto z desetimi glasovi več. 107 prvotno besedilo, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Odstavek 111 prvotno besedilo, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 112 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 113 za? Proti? Vzdržani? Sprejet predlog 3 za proti vzdržani sprejet. Predlog 4 za proti vzdržani sprejet. Vodna izjava H, prvotno besedilo, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Vodna izjava P, prvotno besedilo, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo vseeno preverili z elektronskim glasovanjem. La votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejet. Po uvodni izjavi Q predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Pa bomo preverili Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog šest. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Glasujemo o resoluciji. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto čestitke kolegi Langnu. Poročilo World, vloga med kulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot Evropske unije. Predlog alternativne resolucije, predlog ena, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Odstavek 7, prvotno besedilo. Večina, očitna večina, lahko pa preverimo, če želite. Konec glasovanja. Mislim, da komentar ni potreben. Odstavek 7, prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Ampak bomo preverili za vsak slučaj. Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo o resoluciji odbora. Za kulturo glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Čestitke kolegici. Izvolite. Uh, thank you very much, Mr. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. In eh, rada bi se zahvalila vsem kolegom, osebju, strokovnjakom za izobraževanje, civilni družbi, eh, verskim skupinam in mladim. Za vsemi temi sem se posvetovala tekom celotnega postopka. Pripomogli so k temu, da je pred nami poročilo, ki predstavlja pozitivno prihodnost za mlade in za naše prihodne skupnosti. Uh, in sicer um, preko dialoga. Uh, pri dialogu gre za konverzacijo. Hvala lepa. Hvala lepa, poročevalka. Prehajamo na naslednje poročilo, poročilo BALC, ocena stanja in izzivi pri ureditvi Evropske unije o finančnih storitvah. Odstavek 2, prvotno besedilo, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Prvotno besedilo, odstavek 22, za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 24 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 26 v dveh delih, prvotno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 46, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 59, oziroma odstavek 59, prvi del, kdo je za, proti, vzdržajet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava A, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Glasujemo o resoluciji, glasujemo poimensko. La votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke poročevalcu gospodu Balcu. Sedaj pa prehajamo na poročilo Matera, zonani dejavniki, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi. Odstavek 1, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 5, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 9, prvotno besedilo, prvi del, kdo je za proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 11, prvotno besedilo v treh delih, prvi del, kdo je za proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 14, prvotno besedilo v treh delih. Prvi del, kdo je za proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 22, prvotno besedilo, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 29, kdo je za? Proti. Stržani sprejet. Odstavek 30, kdo je za? Proti. Stržani sprejet. 36 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 39, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Vodna izjava D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Vodna izjava J, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet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 Prehajamo na poročilo Plura, politike za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih. Odstavek 1, prvotno besedilo, dva dela, prvi del, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, zdržani, sprejet. Odstavek 2, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Odstavek 4, v štirih delih, prvi del, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet sprejet drugi del za, proti, vzdržani, sprejet tretji del za, proti, vzdržani, sprejet četrti del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 5, prvotno besedilo, dva dela, prvi del, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 8 v dveh delih, prvi del, kdo je za proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 14, za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 17, za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 18, za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo odstavek 20? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Odstavek 21 v treh delih, prvi del, kdo je za. Proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Tretji del za, proti, zdržani, sprejet. Odstavek 22 v dveh delih, prvi del, kdo je za. Proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Odstavek 24 v dveh delih, prvi del, kdo je za proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Odstavek 34 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 35, prvotno besedilo, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 37, za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, zdržani, sprejet. 44 za, proti, zdržani, sprejet. 49 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Odstavek 50 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Proti, stržani, sprejet. Odstavek 51 v dveh delih, prvi del, kdo je za. Proti, stržani, sprejet. Drugi del za, proti, stržani, sprejet. Odstavek 54, kdo je za, proti, stržani, sprejet. Odstavek 60 v dveh delih, prvi del, kdo je za. Proti, stržani, sprejet. Drugi del za, proti proti, vzdržani, sprejet. 62. Prvotno besedilo dveh delitev je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 3 in 60. Ne želite, da preverimo prejšnji odstavek, glasujemo. Drugi del odstavka 62. Da votacione è chiusa. Konec glasovanja. sprejet. Odstavek 63. Gospod Kam, izvolite. Check, we were on... Želim, da to preverite, kajti mislil sem, da preverimo drugi del uh, eh, 62. točke, ne pa 60. In kajti uh, eh, 60. drugi del je bilo prikazano na ekranu. Želite, da ponovimo glasovanje? Dobro meni je bilo jasno, da smo glasovali še enkrat o tem drugem delu. Dobro, glasujemo še enkrat. Odstavek 62, drugi del. La votazione aperta. Glasujte, prosim. La votazione. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 63. Prvotno besedilo, kdo je za? proti. Vzdržani sprejet odstavek 64 za, proti. Vzdržani 65 za, proti. Vzdržani sprejet 66 za, proti. Vzdržani sprejet 67 za, proti. Vzdržani sprejet 68 za, proti. Vzdržani sprejet. 69 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Odstavek 70 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Odstavek 75 za, proti, zdržani, sprejet. Uvodna izjava J, kdo je za, proti, zdržani, sprejet sprejet. Od, uvodna zjava M, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna zjava Q, za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna zjava R, za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna zjava S, za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o resoluciji v celoti, glasujemo poimensko. La votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke poročevalcu Pluri. Passiamo alla... Prehajamo na poročilo Kalas Gebhardt aktu za enotni digitalni trg naproti. Odstavek 1, predlog 14, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. Predlog 5, za. Proti. Zdržani, zavrnjen. Predlog 24, za. Proti. Zdržani. Zavrnjen stavek 8, prvotno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Podstavek 8, predlog 1, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Predlog 6. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog 15 za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Odstavek 16 v dveh delih prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Ne, sprejeto. Drugi del za? Proti? Zdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o drugem delu odstavka 16. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 19. Prvotno besedilo. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Odsta predlog 16. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Odstavek 30 v treh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Drugi del. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Tretji del. Za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 31 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 34 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, glasujemo poemensko. Konec glasovanja.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 21. Kdo je za? Proti. Stržani, zavrnjen. Predlog 22. Za. Stržani, zavrnjen. Odstavek 47 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Stržani, sprejet. Drugi del glasujemo po imensko. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 25 za, proti, vzdržani sprejet. Prvotno besedilo je s tem brezpredmetno. Pri odstavku 53 želite, da preverimo. Glasujemo o predlogu spremembe 25 k odstavku 53. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Brezpredmeten je, kot sem povedal, prvotni odstavek 53. Odstavek 56, predlog 4, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Odstavek 59, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Drugi del glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Odstavek 62 za dveh delih prvi del, kdo je za. Proti. Zdržani sprejet drugi del. Poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 63, prvotno besedilo, dveh delih prvi del, kdo je za. Proti. Zdržani sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 64 v dveh delih, prvi del glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 23 glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 67. Glasujemo poimensko o prvotnem besedilu. Konec glasovanja. Sprejeto. Poimensko glasujemo o odstavku 67. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Odstavek 68 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 71 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Stržani. Sprejet drugi del za proti vzdržani sprejet. Odstavek 73 v dveh delih, prvi del kdo je za, proti vzdržani sprejet, drugi del za, proti vzdržani sprejet. Odstavek oziroma gospod Beres ima ustni predlog spremembe pri odstavku 76. Ne? Dobro, potem pa kar glasujemo, če že ne želite predstaviti. Predlog 26 za, proti vzdržani, sprejet. Odstavek 81, prvotno besedilo v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. 82, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 87 v dveh delih, prvi del, kdo je za proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 2 po odstavku 88, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 89. Želite, da preverimo predlog spremembe 2 po odstavku 88? Dobro, glasujte, prosim. Predlog spremembe dve po odstavku 88. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 89, prvotno besedilo v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet, tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 92 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Podstavku 100, predlog 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 110, prvotno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predlog 17, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen, predlog 18, za, proti, zdržani, zavrnjen, odstavek 119 v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeti drugi del, za, proti, zdržani, sprejeti tretji del, za, proti, zdržani, sprejeti. Predlog 9. Po odstavku 121, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 10 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predloga 3 in 11, kot stavko 125, kdo je za? Želite besedo, poročevalka? Da, rada bi, oziroma opozorili so me, da je bil tu prevod v francoščino napačen. Kajti rečeno je tu ravno obratno to, kar je v angliškem izvirniku in angliški izvirnik je pravilen. In um, glasujemo o tem, kar je v izvornem besedilu, ne po tem, kar je narobe povedano v francoskem prevodu. Hvala lepa, bomo preverili in tudi popravili, če je šlo za napako v francoskem jeziku. Glasujemo o predlogih 3 in 11 v prvotnem besedilu. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 19. predlog, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 12. Želite, da preverimo predlog 20? Ja, večina se mi zdi bila očitna, ampak vseeno. Glasujemo še enkrat o predlogu spremembe 20 k odstavku 127. Konec glasovanja. 72 za 630 proti. Samo čas izgubljamo s temi glasovanji, sploh če je bil rezultat glasovanja zelo jasen. Tratite čas kolegov. Predlog 12. Uvodna izjava D. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Predlog 13. Za. Proti. Zdržani zavrnjen. Glasujemo o resoluciji v celoti, glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Čestitke poročevalka Makalas in Gebhard za upravljeno delo. Grazie a tutti prehajamo na obrazložitve glasov.